Poštovane kolegice i Drage kolegice in kolegi, prosim vas, da sedete in da nadaljujemo današnjo sejo. Sedaj bomo uh, imeli sejo skupaj z odborom za kulturo in izobraževanje. Uh, In najprej želim pozdraviti predsednico tega odbora, gospod Silvijo Kusto in njene sodel sodelavce, ki so z nami, ter vse člane odbora za kulturo in izobraževanje, ki so se nam pridružili. Današnja tema bo izmenjava mnen o kulturni diplomaciji Eh, in to je tudi nadaljevanje našega prispevka k dokumentu komisije, ki govori o kulturi v zunanjih odnosih EU. Želim pozdraviti tudi dva strokovnjaka, ki sta z nama danes popovdan in sicer gospod Sano Uždati, ki je direktorica uh, More Europe in Gottfried Wagner, ki je svetovalec komisije in konzorcija za kulturne inštitucije in organizacije in ki se tudi ukvarja s kulturo v zunanjih odnosih. Obima prisrčna dobrodošlica. Torej, um, kako kulturo vključiti kot pomemben element v zunanjo dejavnost Evropske unije, tudi naprimer pri reševanju konfliktov, Odbor za kulturo in izobraževanje se je začel že v zadnjem mandatu Evropskega parlamenta ukvarjati s to temo. Preden dam besedo našim, strokov, našim strokovnjakom, želim eh, zaprositi gospod Silvijo Kosto, predsednico Odbora za kulturo in izobraževanje, da nam pobi nekaj o različnih korakih, ki eh, so bili storjeni tako na, v odboru, kot tudi v sodelovanju z Evropsko komisijo, predvsem glede dokumenta Evropske komisije o kulturi v zunanjih odnosih. Gospa Kosta, beseda je vaša. Če dovolite, bom govorila italijansko. Um, sej, um, smo zelo ponosni na to kulturno raznolikost. Najlepša hvala podpredsedniku Plenkoviču in eh, preko njega tudi gospodu Bruku za to zelo zanimivo pobudo, ki jo želimo deliti z vami. In sicer zato, ker je pred kratkim bila izmenjava mnen o tem in zdi se mi zelo pomembno, da Evropski parlament eh, preko najnih odborov um, prispeva k zunanjim odnosom Evropske unije tudi z večjim povdarkom kulture, medkulturnega dialoga in drugih vrednot, predvsem s priznavanjem civilne družbe v zunanjih odnosih. Torej kulturni odnosi in sodelovanje na tem področju, kulturne izmenjave postajajo temelji eh, v teh težkih časih za Evropo, za sredozemlje in tudi za svet in tako želimo tudi vplivati na zunanjo politiko in na sodelovanje Evropske unije z drugimi državami. Danes eh, smo pred številnimi izzivi, ne samo kot evropejci in sicer gre za grožnje fundamentalizmov, ekstremizmov, ki so pogosto kot orožje za to um, večkulturnost in ki tudi dofijo demokracijo, svobodo. Imamo teroristične akte, ki k temu prispevajo in zato je naloga kulturne diplomacije, kulturni dialog mora postati pomembna horizontalna os naše zunanje politike in moramo okrepiti v sistemu zunanjih odnosov Evropske unije kulturo, razsežnost kulture. In to pred kratkim na plenarnem zasedanju smo tudi eh, soglasno glasovali o tem in to je bilo zelo pomembno. Napadi, ki smo jim priča eh, v državah, ki niso eh, odal, zelo odaljene od nas, naprimer na Bližnem vzhodu oziroma na Sredozemlju, to so napadi, ki so napadi na kulturna virske simbola, kot da um, je kultura tudi neke vrste. Um, torej, to so napadi na človekove pravice in odbor, naš odbor se je odločil, da bo še naprej obravnaval to vprašanje, tudi po tem, ko smo izglasovali poročilo o tem. In, v tem poročilu o človekovih pravicah smo tudi zapisali, da so to napadi eh, na eh, človeštvo, da gre eh, za našo skupno odgovornost. V okviru odbora za kulturo smo v tem sklicu oziroma prej že sprijeli 2011 um, um, poročilo o pomenu kulture v zunanjih odnosih in uh, gre za to, da bi v službo za zunanje delovanje bolj vključili tudi element kulture. Tudi um, gospo, po, gospa Mogherini je pri eh, predstavitvi in pri zaslišanju opozorila na to. Torej, evropsko kulturo je treba širiti tudi drugot. Um, moramo govoriti o, o kulturni politiki, ki naj bi bila Eh, širša in ki naj bi bila bolj vključena v druga področja. Torej gre pri tem tudi za novo filozofijo, za, novo, za nova partnerstva, naprimer s sredozemljem in tudi z vzhodnimi eh, sosedi. In ta razsežnost mora biti vključena v to. In naš namen je, da bi eh, storili še več, da bi bolj znali vrednotiti kulturno dediščino. Uh, um, da bi to bilo priznano strani vseh, ne samo v državah, kjer se nahaja ta kulturna dediščina. In potem druga stvar je možnost e, krepitve kulturne industrije, audiovizualnih industrij, um, kinematografija. Um, tudi sodobna umet, sodobno umetniško ustvarjanje. Uh, kaj ti to omogoča kooperacije, to je nekako tudi vzvod, um, gre seveda tudi za izmenjavo na univerzitetni ravni, za sodelovanje med kulturnimi inštitucijami, eh, tako da eh, kaj ti povsod ugotavljamo, naprimer na eh, digitalnem področju, da prihaja do velikih sprememb. Eh, treba je zagotoviti mobilnost eh, umetnikov, ustvarjalcev, pa tudi umetniških del. Eh, v zadnjem času smo sprejeli direktivo o vračanju dobrin, ki so bila odzita, bila odzita ampak ta stvar je še odprta, vendar gre tudi za ähm, spoštovanje kulturnih identitet in kulturnih manjšin. Mislim, da lahko gremo del te poti skupaj v tem sklicu parlamenta in želim opozoriti na to, da je predsednik Šulc in tudi podpredsednik Tajani sta sprožila pobudo o um, medkulturnem dialogu in um, podpiramo to pobudo, kajti menimo, da je to potrebno, ampak um, mislim, da je treba najprej se tudi med seboj spoznavati, ne gre samo za dialog. In danes bi lahko začeli ta premislek o skupnih politikah, e, pri čemer bi izhajali iz e, skupne izkušnje zadnjih let. E, odbor za kulturo je začel s to pobudo več kulture, um, evropske kulture po svetu. Um, so delovali smo z različnimi kulturnimi institucijami, tudi z omrežjem EUNIC um, in sicer s sosednjimi državami in tudi z drugimi strateško pomembnimi državami. Um, nova zakonodaja in naše delo. Eh, torej svojim delom želimo prispevati tudi k vsemu, kar pripravlja komisija na zakonodajnem področju in um, pri tem se želimo na eni strani odpreti na, že, um, na izkušnje iz preteklosti, na druge strani pa želimo seveda um, vzpostaviti trdnejša, trdnejše temelje za opredelitev skupnih strateških. Um, usmeritev. Um, takole, to je bil prispevek z moje strani in sedaj so verjetno na vrsti strokovnjaki. Torej gre za projekt, eh, ki um, se na, enem, na eni strani. Um, opira na rezultate zadnjih let, predvsem pa gleda tudi v prihodnost. Sana Učtati, direktorica more Europe external cultural relations, bo govorila in Gottfried Wagner, ki je projektni svetovalec za eh, pobudo več Evrope eh, v, eh, v civilnih in, in, in več sodelovanja civilnih in kulturnih inštitucij v zunanjih odnosih Evropske unije, vsak deset minut imajo na razpolago, prosim. Eh, Hvala. Gospod, eh, podpredsednik, eh, gospa predsedujoča. Hvala za to povabilo, veliko veselje mi je, da sem lahko danes tu, eh, torej kultura v zunanjih odnosih Evropske unije in tudi um, v imenu organizacije Več eh, Evrope. Vas želim prisrčno pozdraviti. In sicer smo 2011 začeli s to pobudo. Z želim se zahvaliti za to, da ste nam dali danes priložnost, da v skupni seji odborov um, Eh, spregovorimo o kulturni diplomaciji Evropske unije, da postavimo vprašanja v zvezi s tem in da predvsem eh, tudi govorimo o spremljanju pripravljalnega ukrepa o kulturi v zunanjih odnosih, torej kaj dela ta odbor eh, za zunanje zadeve za to kulturo in druge kulturne inštitucije. Eh, torej kulturna diplomacija in eh, zunani odnosi so zelo pomembni za EU, ampak kultura še ni del strateškega okvira in tudi ni eh, dovolj politične podpore za to. To je pomembno za države članice, za umetnike, za kulturne ustvarjalce, pa tudi za civilne družbe v Evropi in tudi v tretjih državah bodi si, da je to v sosedstvu ali tudi v eh, državah strateškega partnerstva. Zelo veseli smo, da eh, vam lahko poročamo o najpomembnejših ugotovitvah dvoletnih raziskav in posvetovanj. Vendar predtem si želim vzeti dve eh, ali tri minute časa, da prikažem ozadje in politični kontekst, v katerem so potekala ta dela. Tako kot je že obitela gospa Silvia Costa je poročilo Schrager in eh, resolucija Evropskega parlamenta o kulturni razsižnosti zunanjih odnosov EU. Eh, to eh, je pripravil predvsem odbor za kulturo in želim povedati predvsem, kaj je sledilo sprijetju te resolucije in želim podati nek celovit pregled nad uh, splošnim okvirom. Torej, najprej 167. Eh, člen, tretji odstavek pogodbe spodbuja eh, k upoštevanju kulture v zunanjih odnosih. Evropska unija je del eh, pomembne konvencije in sicer konvencija UNESCO 2005 o kulturni raznolikosti, in je zavezana, da je kulturna raznolikost bistven element zunanih odnosov. Tretji pomemben okvir je Evropska agenda za kulturo in tretji stebr, eh, ki spodbuja vlogo kulture v zunanih odnosih EU. Eh, razen tega sklepi sveta pod francoskim in slovenskim predsedovanjem in potem poročilo Schrager in resolucija Evropskega parlamenta in timu um, so sledili politični dogodki na različnih ravnih, ki jih bom omenila. Nekatere od 2011 do 2014 je več evropskih predsedstv organiziralo srečanja visokih predstavnikov ministrstv za kulturo in za zunanje zadeve in to je neke vrste nov forum za spodbujanje kulture v zunanjih odnosih in za spodbujanje bolj integriranega in strateškega pristopa. 2012 je Evropska komisija um, ustanovila delovno skupino, ki se ukvarja s tem, pri čemer je Kitajska bila vzita za tistni primer. In um, ugotovili smo, da je potreba in dodana vrednost, če um, bolj poudarjamo kulturo um, v teh bilateralnih odnosih. V tem kontekstu maja 2013 je svet um, pričakoval konkretne ukrepe, v odnosih EU-Kitajska na kulturnem področju, da bi pridirili določene pristope, preden to razširimo na druge strateške partnerje. Več ukrepov je od takrat bilo sprijetih, naprimer. Vzpostavili smo neke vrste mapo eh, kulturnega ustvarjalnega dogajanja med EU in Kitajsko, torej gre za nove ideje za kulturno sodelovanje med EU in Kitajsko. Potem um, um, nekaj se je zgodilo tudi znotraj službe za zunanje delovanje in sicer imajo tam tudi visokega predstavnika za kulturne zadeve in delo, ki, ki je, je bilo um, ehm, izvedena v ehm, instrumentih za partnerstvo in v instrumentih za stabilnost in mir. 2014 je Evropska služba za zunanje delovanje organizirala prireditev o kulturi v konfliktnih območjih, pri čemer je bila vzeta za primer Ukrajina. Torej, kaj se zgodi, če se upošteva kultura? Torej, drugačni upogledi. Eh, v to dogajanje. To, so, to je eh, bilo jasno iz eh, prispevkov udeležencev tega srečanja. Usporedno s tem dogajanjem je Evropski parlament um, izglasoval tudi proračunske postavke za um, večje upoštevanje kulture v zunanjih odnosih in um, izvedeni so bili določeni ukrepi, naprimer um, v Bruslu pri Bozarju, pri eh, Goethe institutu v Nemčiji in tako naprej. Um, Institut France, British Council, um, Danish Cultural Institute in IFA, um, Inštitut za kulturne odnose v Študgardu. Vsi so se ukvarjali s tem in eh, vključeni so bili predvsem tudi neodvisni strokovnjaki. Torej, ta pripravljalni ukrep eh, se nanaša predvsem na politične ukrepe za krepitev svobode v, eh, svo, kulture v zunanjih odnosih in predvsem gre za konkretne projekte v prihodnosti. Torej gre za 16 eh, sosednjih držav na vzhodu in jugu in 30 strateških partnerjev EU. Um, eh, torej gre, um, pripravlja se 26 uh, individualnih poročil uh, in sklepno poročilo. Torej, pripravljalni ukrep je pokazal, da obstaja potencial za več kulture v zunanjih odnosih. Eh, mnogi po svetu so zelo interesirani kulturno sodelovati z Evropo in ta pripravljenost je vedno večja. Preden predam torej, besedo Gotfredu Wagnerju, želim pri, eh, povedati še dve priporočili, ki se nam zdita pomembni. E, kulturni odnosi se ne smejo omejiti na predstavitev evropske kulture drugim, temveč treba je um, izkušnje Evrope, te raznolikosti, tudi eh, gradnje zmogljivosti in tako naprej predstaviti drugim in kako na ta način izboljšati sodelovanje. In potem eh, treba je tudi uravnotežiti odgovornost vlad eh, z avtonomno, torej z avtonomijo kulturnega ustvarjanja. Hvala. Hvala. E, tudi jaz se želim prisrčno zahvaliti za to povabilo. E, mislim, da je pomembno, da sedaj razpravljamo z obima odboroma o tem. Ravno, kar, ravno e, sem se vrnil v Tunizijo pred enim tednom, sem obiskal muzej Bardu in lahko si predstavljate, kako prestrašil sem se, ko sem slišal, kaj se je tam zgodilo, predvsem kakšen napad na demokracijo in na svobodo je to bil torej srečujemo se ob nujnem trenutku in um, to tudi malo vpliva na moj prispevek. Ne bom samo ponovil um, glavnih priporočil, kaj ti dobili boste pisno gradivo, šel bom en korak naprej. Želim predlagati nekaj tem za razpravo. Prvič, glavni rezultat. Uh, pripravljalnega ukrepa je jasen. Imamo uh, Ehm, dokaz, da obstaja velik potencial kulture v zunanih odnosih. Um, torej ne gre samo uh, za evropski ukrep, obstaja velik potencial, ne samo za posamezne države. Torej, na vseh stranih, v Evropski uniji, pa tudi v drugih državah članicah, razumejo, da Eh, so kulturni odnosi z Evropo nekaj, lahko nekaj zelo, zelo zanimivega. In razen tega, če danes govorimo o kulturni diplomaciji, gre za novo razumivanje kulturne diplomacije. To temelji na eh, eh, vzajemnosti, na tem, da poslušamo druge, temelji na spoštovanju, gre za skupno ustvarjanje in trenutno delujemo v okolju velike konkurenčnosti, dobre konkurence in slabe konkurence. In mislim, da mora Evropa pri tem pokazati, kaj zna. Um, mnogi Ehm, akterji v okviru tega pripravljalnega ukrepa so rekli, da bo ob koncu win-win situacija za obe, za evropske inštitucije in za države članice. In to je pomembna novost. Torej, to ne gre za boj enega proti drugemu, temveč za vzajemno obogatitev. To je win-win situacija, ne smemo pozabiti civilne družbe, ki vidno poudarja, da potrebujemo neko eh, transnacionalno kulturno komponento v zunanjih odnosih. EU. EU. Pa tudi pri izvajanju tega gre za win-win situacijo, gre za povezovanje virov. Veliko je eh, pomembnih inštitucij v državah članicah, močnih inštitucij, ki se lahko povežejo. Tako lahko seveda tudi vrčujemo in eh, povečamo eh, učinkovitost. In to potrebujemo. In ključna beseda, če govorimo o um, st prihodnih strategijah, je komplementarnost. Videti moramo, kje se lahko dopol dopolnimo. Seveda potrebujemo nadaljne korake, ki so usmerjene v politiko in to je eno uh, mojih sporočil obima odboroma. Potrebujemo nov politični napredek pri strateškem okviru in po drugi strani ljudje eh, čakajo predvsem na konkretne ukrepe. Mnogo je že bilo eh, doseženo. Želim opozoriti na dve zanimivi dejavnosti. Mnogi nimajo celotnega pregleda nad vsem. Naprimer, program um, za um, kulturno sodelovanje na kitajskem, predvsem za vzpostavitev zmogljivosti na kitajskem in v sosednjih državah pod tim, da bi imeli decentraliziran kulturni program v Tuniziji, eh, kar bi eh, izvajale delegacije in partnerji, pod tim schim, schema med Azerbajdžanom in Evropsko unijo, da bi reformirali kulturno politiko v državah v tranziciji. Potem pri obzorju 2020 poteka raziskava o evropski kulturni in znanstveni diplomaciji. Torej, tudi ta znanstvena razsižnost je pomembna. Eh, tudi s tem bi lahko povečali svojo konkurenčnost in ne smemo pozabiti in veselim, da eh, sta kultura in razvoj pridobila večji pomen v okviru politik komisije. Torej, gre za instrumente zunanje politike, ki prispevajo k miru in stabilnosti ki naj bi bili operativni od 2016 naprej in ki odpirajo določene možnosti, no, o katerih je že govorila gospa Oždati. In razen tega bo tudi um, študija izvedljivosti o filmskih festivalih EU zunaj EU e, v tretjih državah, potem mladi kulturni ustvarjavci, um, potem projekt Crossroad for Cultures, Eh, ki ga izvaja omrežje nacionalnih kulturnih inštitucij. To je zelo pomembno. In mogoče bo možno izboljšati tudi service, storitve inštitucij, eh, sicer v vseh direktoratih, ki se s tem ukvarjajo. Um, letos po uh, jeseni bo, mi bomo izvedli uh, kulturni forum. 800 operaterov z področja kulture bo prišlo v Bruslj in upam, da bo tudi gospa Mogherinjeva e, sodelovala na tem forumu. In pred nekaj leti smo dobili uh, sporočilo, ki je potem vodilo v agendo za kulturo. Uh, ampak mogoče zadostuje tudi resolucija. Potrebujemo strateški okvir, ki bo um, trden in um, ustrezen, ki torej potrebujemo ukrepe. Želim um, povdariti pet ključnih področji in ne bom šel v podrobnosti. Prvič, to, kar potrebujemo, je, so opremljivi ukrepi pri kulturi na področju konflikti in kultura, torej kako ravnati s temi konflikti v sosednjih državah in tudi v tretjih državah. Potem ekonomska komponenta, kreativna komponenta in um, spostavljanje zmogljivosti, vključno z uh, usposabljanjem. Potem tretjič, in to mi je zelo uh, pri srcu, mislim, uh, da se ne smemo lotiti samo enostavnih stvari, temveč tudi pripraviti se moramo tudi na težavne stvari, naprimer Iran. Um, torej, če bo eh, dosežen sporazum o jedrskem vprašanju, bi eh, lahko imeli tudi evropski laboratoriji um, za kulturo v Iranu, preden bi se spet začelo uh, sodelovanje na vseh področjih, na področju ekonomije in tako naprej. Mislim, da bi to bilo dobro sprejeto. Četrtič, civilna družba, um, kultura um, je zelo primirno sredstvo za podporo civilnih družb. Um, družb. Kultura v kontekstu razvoja. Um, torej, um, Gre predvsem za povezovanje virov in to moramo dokazati tudi, da se s tem da upravljati, torej nek menedžerski pristop. Ne smemo nekako uvajati novih administrativnih plasti. Moramo povezati vire, moramo spodbujati eh, komplementarnost. Eh, torej, Eh, potrebujemo nove formule, kako majhne skupine kulturnih inštitucij in akterjev civilnih družb lahko sodelujejo v določenem kontekstu ali v državi. Drugič, potrebujemo nove metode Eh, povezovanja eh, virov, eh, tudi iskanja novih virov, fundraising in tako naprej, corporate responsibility. In tudi evropska podjetja imajo pri tem odgovornost, se razumejo, kako pomembna je kultura v odnosih z drugimi podjetji v drugih državah. Tako da bi tudi podjetja lahko eh, podpirala take ukrepe in akcije in potem tretjič prepoznavnost eh, Evropske unije in Evrope. To moramo investirati na nov način, predvsem um, pri uporabi novih tehnologij za kulturo in kulturno diplomacijo. To je tudi dolgoročnejši razvoj. In zadnja točka, kaj bi ta dva odbora lahko Torilla. Um, eh, In prispevala k temu, kar se dogaja v službi za znanje delovanja in v drugih omrežjih, eh, ki se s tem ukvarjajo. Um, um, a, a, da, prosim, pomagajte inštitucijam, da bo strateški okvir pravilno zastavljen potrebujemo um, uravnotežene politične usmeritve pri tem, torej kakšni instrumenti bodo uporabljeni, ni, od, ni odvisno od mene. Ampak vaša pobuda predvsem je to bila, bil odbor za kulturo. Torej, to, kar ste pripravili, je bilo zelo pomembno za Evropsko komisijo in tudi za službo za nedelovanje. Treba je. Uh, zagotoviti, da bo ta strateški okvir res pravilno demokratično sestavljen. In ne potrebujemo samo eh, dolgoročnega in srednjeročnega finančnega načrtovanja, temveč potrebujemo tudi hitre akcije in eh, sklade za financiranje eh, Eh, takih projektov, tudi kulturnih projektov. Torej, če bi imeli tak sklad, da bi lahko hitro financirali eh, kaj takega, naprimer virtualni muzej eh, v Mosolu, kjer bi ponazorili to, kar uničuje od sedaj. Potem tudi šola kulture v Kijevu in tako naprej. Ampak to, kar manjka, so denarji, ki bi pomagali ljudem, da bi lahko izvedli te eh, projekte, čeprav pogosto ne gre za to tako veliko denarja. Seveda potrebujemo dolgoročno načrtovanje, ampak potrebujemo tudi sklad, ki bo omogočal ki, kratkoročno financiranje takšnih eh, projektov. Najlepša hvala za vašo pozornost. Hvala, gospod Wagner sedaj pa bomo začeli z razpravo. Gospod Milan Mon je na vrsti prvi. Hvala, najprej bi se želel zahvaliti, da imamo to razpravo. Gospe Kosta se uh, zahvaljujem in tudi gospodu Broku, ker ste organizirala to srečanje. Mislim, da je kultura Eh, vedno bila prijateljica diplomacije. Eh, potekale so kulturne izmenjave in eh, to je bilo vedno pomembno pri dobrih odnosih med državami. To je tista mehka moč, ki jo kultura lahko prinese k diplomaciji. Pomembno je sodelovanje s številnimi državami. No, tukaj bi poudaril pomen kulture v diplomaciji. Eh, to je pomembno še posebej eh, v naši sredozemski soseščini. Eh, to, kar se je zgodilo v Tuniziji, to je grozljivo. Mislim, da bi morali tukaj ustrajati pri tem, da imamo skupne vrednote, imamo tudi skupne korenine teh vrednot ko pride eh, do različnih eh, konfliktov, je treba ustrajati pri eh, teh skupnih vrednotah. Organizirati je treba kakšne skupne dejavnosti, spodbujati dialog, tolerantnost in tako naprej. In še nedolgo tega smo si veliko stvari delili, torej imamo skupno preteklost. Eh, imamo tudi dolgo obdobje prijateljstva, eh, ki so za nami in kultura je dejavnik, s katerim lahko ustrajamo ne, skupni, ne samo pri skupnih eh, kulturnih koreninah, ampak tudi pri vrednotah, ki bi morale biti skupne, spodbujanje in spoštovanje različnosti, strpnost, dialog in tako naprej. Vse tisto, kar bo služilo za ukrepitev kulturne prisotnosti, Evrope eh, v sosednjih državah in obratno, je nujno potrebno. Ampak eh, številni ustvarjajo kulturo nasprotovanja, eh, ustvarjajo kulturo terorizma in namesto tega bi mi morali spodbujati predvsem kulturo strpnosti. Hvala, gospod Miljan Mon. Zdaj pa gospod Lic, izvolite. Dank. Hvala lepa. Hvala lepa, gospa Kosta, za eh, to, da ste tako dobro spojili ta dva odbora. Hvala tudi za prispevka strokovnjakov. Eh, veselim se poročila. Eh, Preden sem v odboru za zunanje zadeve, eh, um, preden sem prišel v ta odbor, sem eh, delal v eh, Goethe institutu v Nemčiji in sem tudi um, izvajal različne pobude v Južni Afriki. Torej, v našem odboru smo um, mogoče to premalo upoštevali, ampak sestavila se je. Um, skupina eh, za evropsko kulturno dediščino in tudi za eh, Jakobovo pot. In to kaže, da so se povezali poslanci iz vseh odborih. Eh, tudi tu gre za možnost medvirskega dialoga in to, tu gre za vprašanje naše virske zgodovine, pa tudi papež je rekel, da se moramo spomniti virskih korenin. Prihajam iz države, kjer je Eh, kjer so, um, um, kjer je reformacija igrala zelo pomembno vlogo, um, kjer je šlo predvsem tudi za um, razvoj jezika, za prevod eh, svetega pisma in tako naprej. In v tem, um, tej skupini, ki um, presega posamezne odbore, um, se ukvarjamo s tem. In, veliko poslancev um, se na vsak način, um, se na vsak način, na ta ali drug način ukvarja tudi s kulturo in zato jih je treba opozoriti na prireditev, na katero je opozoril gospod Wagner in ki bo jeseni. Potem kulturna dediščina kot um, tema leta 2018, tudi odbor AFET naj bi se ukvarjal s to temo, skupaj bi morali kulturno dediščino ponuditi kot temo za krepitev evropske identitete in tudi za sodelovanje s sosednjimi državami in za odnose z drugimi. Hvala za to pobudo. Prego tudi kolegi. Hvala. Prosim se, kolege, da ste krajši od dveh minut, kajti veliko nas je in tolmači nas bodo zapustili o pol sedmih. Zdaj pa besedo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 je ja, gledališka, ena gledališka skupina pota, potovala po ZDA, jaz sem iz Romunije. In ta, um, to potovanje gledališke skupine se je končalo um, z večerjo pri veleposlaništvu v Washingtonu. In tisti, ki so delali um, pri veleposlaništvu, so prišli k nam, igralcem, in so rekli, ne morete si predstavljati, kako pomembni ljudje so nas danes obiskali, ljudje, ki eh, veleposlaništva še nikoli niso obiskali. Eh, in sicer so prišli ljudje v veleposlaništvo samo zaradi vas, ne zaradi nas. In takrat sem razumel, kaj pomeni kulturna diplomacija in kako pomembna je kulturna diplomacija. In od takrat naprej se v svoji državi zelo eh, zauzemam za oživitev tega koncepta. Uh, Eh, imel sem eh, različne pomembne funkcije v kulturnih inštitucijah v svoji državi, vendar bojim, si, konce, bojim se, da ta koncept v Romuniji še ni v celoti uveljavljen. So različne kulturne ustanove, ki zelo dobro delajo, vendar obenem mislim, da potrebujemo nek širši koncept. In dejstvo, da sedimo danes tu, me tudi navdaja z upanjem, da bomo dali zgled, da bo parlament lahko dal zgled in da bodo naše države, razumele in naj bi končno razumele, kako pomemben je ta inštrument. Na tem inštrumentu eh, je bilo zgrajeno rimsko cesarstvo, vse kar imamo kot kulturno dediščino v Evropi, imamo zato, ker je rimsko cesarstvo uporabljalo ne samo vojsko, temveč tudi kulturo. Hvala, eh, signora Trupe. Hvala, gospod Trupe, za dobi besedo. Hvala. Žal mi je, da ni tukaj ostalo več kolegov. Rada bi, da bi bilo več eh, kolegov vključenih, tako iz odbora AFED kot iz odbora za kulturo, ampak situacija je pač takšna, kot je. Zahvaljujem se gostom, obema gostoma za prispevke in eh, rada bi povedala, da obstajajo samo dobri razlogi za to, da kultura postane integralen del eh, evropske zunanje politike. Obstaja nujna potreba, ki jo vidimo zdaj v konfliktih, torej nujna potreba eh, po dialogu. Eh, ne gre samo za diplomacijo od zgoraj na vzdolj, to ni pravi pristop, čeprav se imenuje strateški, veliko bolj pomembno je vključiti tudi civilno družbo, nevladne organizacije, kulturne projekte eh, znotraj EU in v tretjih državah. Mislim, da tak pristop prinaša dodano vrednost. Na ta način lahko gremo k ljudem, se obrnemo na njih, jih dosežemo, eh, sicer pa jih ne bi mogli doseči. Mislim, da je zelo pomembno, da se tak dialog začne in da vam tudi več vlagamo. In gospod Wagner, eh, na koncu eh, ste rekli nekaj, kar bi rada podprla. Namreč, da potrebujete nek sklad oziroma sredstva za hitro ukrepanje na področju kulture toliko konfliktov je, da je res treba uh, nujno zagotoviti, da bodo potekali dialogi in pogovori v različnih državah, da bodo tudi omogočene možnosti mladim. Eh, želimo izhajati iz človekovih pravic in vladavine prava, ampak treba je ljudem dati več možnosti, da bodo postali del tega odpiranja in da bodo videli, kakšni so načini reševanja sporov v Evropski uniji. Ti ljudje morajo postati del nekega skupnega kulturnega projekta in eh, zato bi si morali vsi prizadevati. Zato prosim odbora AFET, eh, da to vzame na znanje in da bomo na tem še delali v naslednjih letih. Hvala. Gospod, gospod Kastaldo dobi zdaj besedo. E. Hvala, gospod predsedujoči, hvala predvsem um, gostom, gospi Kosti in, gospi, uh, in, in strokovnjakom za kakovost teh prispevkov. Uh, mislim, da je ta pobuda zelo primirna in prihaja o pravem času, kajti povezava med kulturo in zunanimi odnosi EU je ja, eh, včasih malo pozabljena, ampak je pa na vsak način zelo pomembna, kajti eh, kultura je skoraj najboljši ambasador eh, vrednot, za katere nam gre. Še posebej sedaj v tem času, ki je tako težek, kar zadeva tudi spopad s teroristi ne smi to privesti do spopada civilizacije ali veroizpovedi. Torej, tudi jaz sem pred kratkim um, bil v muzeju Bardo, ker sem bil um, del delegacije, ki je opazovala volitve. Eh, K, um, eh, torej, eh, seveda terorizem napada tudi kulturo, ampak kultura prestopa ti meje in um, zato moramo um, predvsem se potruditi za konkretne projekte in gospod Wagner je govoril o tem skladu za hitro pomoč, to je dobro in tudi um, Tuniziji moramo pomagati, da eh, bo hitreje opravila to tranzicijo, um, ki je že um, pokazala dobre rezultate in tudi pri eh, obnovi um, v Mosulu. Torej, gre za eh, gospodarsko politiko, za kulturno politiko in moramo ostati predvsem virodostojni in zato, eh, eh, če eh, posamezne države izvajajo svoje pobude, je to dosti manj, kot če mi izvajamo skupaj močnejše pobude in mislim, da moramo naprej po tej poti kajti um, kulturo nasilja mora uh, zamenjati in premagati kulturo uh, moč kulture. Sedaj pa gospod Petrle. Eh, uh, Hvala. Eh, ta razprava danes me zelo veseli. Rad bi izrazil svoje čestitke in pa hvaležnost za ključna sporočila in priporočila. Strinjam se, da Eh, je u kulturi skriče velik potencijal. Mislim tudi, da ne moramo izvajati vprašljivih politik na tem področju. Eh, to je povezano s kulturno identiteto evropske politike. Mislim, da je to včasih najbolj učinkovit način, Eh, in najboljši način razumevanja drugih. Rad bi povedal tudi, da se je Evropska unija razširila, sposobni smo bili te širitve, ampak eh, projekt eh, poenotene Evrope še ni končan in tukaj vidim še veliko neizrabljenega potencijala. Veliko lahko naredimo na kulturnem področju. Eh, več ko bo izmenjav, kulturnih izmenjav, bolj bo Evropa enotna. Eh, še zadnja točka. Eh, s kolegi sem obiskal Indijo z našo parlamentarno delegacijo in naši sogovorniki so na vseh ravnih poudarjali, da je treba sodelovati tudi na kulturnem področju. Veseli me, da se je Evropski parlament odločil organizirati filmski festival. Eh, na lastne oči sem videl, kako zelo pomembno je to bilo za naše državljane. To je bilo pomembno tudi za uh, filmske producente in tudi za nas. Najlepša hvala. Hvala, Lojze. Sada molim uh, gospođu Ward da uzme reč. Madam Ward. Ward. Ward, ja. Is that on? Yeah. <laughs> Sorry. Um, this is perhaps the most exciting. To je mogoče uh, najbolj zanimljiva razprava, uh, ki se mi priča, odkar sem v parlamentu. Sama sem dokaz uh, uh, za take dogodke, bila sem pa spolitizirana. Sem umetnica in uh, pripravljala sem pilotne projekte ki si prizadevajo uh, kulturne akterje in menedžerje, ustvarjalce uh, povezati, uh, tako lahko vsi skupaj um, krepijo zmogljivosti v radljivih državah. Sama želim povdariti predvsem ljudi, vidik ljudi, ki sodelujejo, ki se učijo eden od drugega in so ustvarjajo. Mislim, da je ta element zelo pomemben. Sama sem bila vključena tudi v platformo za medkulturno Evropo. Preden sem postala političarka, obiskala sem Severno Irsko, kjer so umetnost uporabljali kot eh, zelo pomembno orodje izgradnje miru. In eh, ne moram dovolj povdariti, kako zelo pomembna je umetnost, kako pomembna je kultura. V situaciji, kjer se vse zdi nemogoče, je lahko umetnost tisti most, ki uh, pokaže pot v novi svet, kjer ljudje lahko pozabijo na razlike in živijo vsi skupaj uh, v nekem istem človeškem duhu. Takrat lahko nastanejo tudi nove pobude in ljudje lahko tako sobivajo. Augusta lani sem obiskala mlade ljudi, ki so pripravili projekt. Uh, Pri tem projektu so sodelovali, sodelovali mladi Britanci, Ukrajinci, Rusi uh, in Romuni in so uh, kulturo uporabljali za raziskovanje tistih eh, vidikov, ki so pomembni za nje. Ti ljudje so bili skupaj, skupaj v isti dvorani in so se pogovarjali, uh, odrasli pa so se zunaj borili in mislim, da je to res pomembno za uh, Evropo in za našo prihodnost. Hvala give the floor now to Edward. Edward Kukan dobi besedo, izvolite. Hvala. E, tudi sam e, sem zelo vesel tega srečanja e, v takšni zasedbi. Zahvaljujem se obema strokovnjakoma za zelo pomembne prispevke k naši razpravi. To nam bo vse zelo pomagalo nekaj pripomb imam stališča poročevalca za evropsko sosedsko politiko oziroma pregled te politike. Prepričan sem, da ima Evropa velik potencial pri nadaljem eh, razvoju diplomacije na področju kulture, še posebej, ko gre za države, ki so eh, geografsko blizu Evropi. Kulturno sodelovanje mora biti pomemben del našega sodelovanja in naših stikov s sosedi. Pomembno je upoštevati tudi prepoznavnost kulturne dimenzije v naših odnosih. Eh, verjetno bi potrebovali več direktnega eh, dialoga z eh, akteri in političnimi voditelji na najvišji ravni kulturni dialog ima pozitivne učinke tudi v situaciji, kjer si prizadevamo za reševanje konfliktov ali pa za izgradno miru, kot je to omenila tudi prejšnja govornica. Takšne izkušnje že imamo iz številnih držav na Zahodnem Balkanu in takšne izkušnje bi morali uporabiti tudi v eh, naši soseščini. Potem je pomembna tudi podpora za kulturne izmenjave kontakti med ljudmi so zelo pomembni. Mm, stiki so glavno gonilo za kulturno sodelovanje. Torej, eh, mislim, da bi morali veliko vlagati v to. Mm, mm, upošteval bom vsa ta priporočila, ko bom pisal poročilo oziroma revizijo eh, pregleda sosedske politike. Hvala, gospa Bočkor. Na džore, vedla se én is az előző tapasztalat. Vala, tudi sama e, bi se rada pridružila vsem, kar je bilo že rečeno in povedala nekaj o svojih izkušnjah. Priden e, sem postala poslanka, sem se ukvarjala z odnosi med e, Mačarsko in Ukrajino. In iz tih študij bi povzila naslednje zelo pomembno je, da imamo skupno evropsko strategijo, v kateri bi kulturna diplomacija bila predvidena kot instrument, vendar bilateralni odnosi so prav tako pomembni po moje. Um, izhodišče mora biti to, da e, se države želijo predstaviti v tujini in če Eh, lahko pri tem predstavijo tudi kulturne ustanove, ki jih imajo. Mačarske kulturne ustanove so bile že ob koncu prejšnjega stoletja prisotne v različnih evropskih državah in so širile um, mačarsko kulturo in to je lahko tudi model drugim za druge. Pomembne pa so tudi individualne in pobude. Če nek uh, kulturni ustvarjalec ali tudi znanstvenik prispeva k, k eh, kulturi in kulturni izmenjavi, je to zelo pomembno. In razen tega je treba primerjati tudi zgodovinske narative med eh, posameznimi državami v šolah, v šolskih knjigah. Tega, eh, brez tega ne bo dobre kulturne diplomacije. Hvala. Ja, hvala, Andreja. Zdaj pa gospod Maragal, izvolite. Zelo na kratko, hvala. Zahvaljujem eh, se za to priložnost. Eh, v odboru za kulturo smo govorili tudi o kulturni dediščini in eh, to je zelo pozitivno. Pozitivno je, da imamo takšno razpravo in da se tudi na kulturni ravni povezujemo z drugimi državami. Morali pa bi biti samo kritični tukaj v Evropi. Pri upravljanju odnosov z drugimi državami mislim, da da mm, smo eh, nekoliko naivni, eh, vse čas skušamo eh, na svet gledati stališča naših vrednot, naše kulture. Naprimer, prejšnji teden sem bil v Istanbulu in v Ankari v Turčiji in tam obstajajo konkretni politični problemi pri pridruževanju Turčije Evropski uniji. Ampak eh, naš jezik, eh, ko se pogovarjamo s Turčijo, je še vedno uh, preveč pokroviteljski. Turkom dajmo lekcije, kako uh, naj ravnajo. Seveda moramo zahtevati uh, določena pravila, določeno stopno vladavine prava, spoštovanje človekovih pravic in tako naprej. Ampak uh, Eh, Obene moramo izkazovati tudi spoštovanje do eh, sogovornika. Torej, kako se povezovati z eh, tališča svobode vsakega, tako da bomo upoštevali vrednote obeh strani in skupaj ustvarili nekaj boljšega. Mm, to je očitno pri odnosih EU z drugimi državami. Um, obstaja pa to tudi znotraj EU, naprimer do določene mere med državami severa in juga. Uh, ne vem, ali tukaj obstaja kakšen kompleks uh, superiornosti uh, ali pa se zgodovinska realnost pač odraža tudi v uh, jeziku. Hvala, da smo imeli to priložnost uh, uh, danes govoriti o teh temah uh, in upam, uh, da bomo prihodnje ravnali na bolj pozitiven način. Hvala. Uh, Preden dam besedo nazaj strokovnjakom, dobi besedo še predstavnik službe za zunanje delovanje, gospod Gajer. Hvala. Uh, v Evropski službi za zunanje uh, delovanje smo že zelo aktivni na tem področju, kulturna diplomacija, z dvema kolegoma sem tukaj. Uh, uh, uh, dva kolega sta z mano. Uh, ki se oba ukvarjata s to temo. Uh, imamo uh, program, ki ga zdaj želimo izvajati in razvijamo dejavnosti, uh, ki uh, jih želimo izvajati, naprimer uh, v povezavi z Ukrajino in uh, drugimi državami. Želimo pa tudi naše uh, dejavnosti poenotiti in gospa Mogherini se dejavno ukvarja s tem, torej mislim, da bomo šli v naslednjih mesecih še dlje. Kakšna pa so tukaj načela oziroma glavni elementi? Najprej eh, bomo morali preiti iz eh, čiste kulturne diplomacije eh, v širšo kulturno diplomacijo in vključiti tudi stike med ljudmi, vključiti različne akterje in tako naprej. Drugi element kako upoštevamo vlogo držav znotraj EU in tudi izven EU in eh, kako bi morali biti vključene države v kulturno diplomacijo in mednarodne odnose. Potem je še tretji element razvoj eh, sodelovanja novih akterjev, naprimer zasebni sektor eh, in pa drugi sektori, kako bi lahko vključili druge sektore, kajti kultura je zelo širok pojem. Pa še zadnji element, to je kako eh, se ukvarjati eh, s kulturo v eh, ranljivih državah oziroma v občutljivih trenutkih, kot je naprimer trenutna situacija v, v Tuniziji, oprostite. Tukaj bo potrebnega nekaj več delovanja. Mogoče besedo lahko dobi še gospod. Jean-Pierre. Just very quickly to see to say how happy we are of Hvala. Eh, veseli smo te razprave. Nekaj časa smo si že prizadevali za to razpravo, Sana nas je vse spomnila na to in zdaj zelo dobro sodelujemo s kolegi eh, v DG DEFCO in DG NIR eh, ter službo za zunanje delovanje v pripravljalnih dejavnostih že upoštevamo njihova priporočila, potrebovali pa bomo še več dejavnosti, treba bo iti še dlje, da bomo dosegli in uresničili ta strateški okvir, ki ga je omenil gospod Wagner in tudi drugi kolegi. Hvala. Hvala. Hvala. Uh, gospa Uštat zdaj dobi besedo, da se odzove na komentarje poslancev, potem še gospod Wagner in gospa Kosta, ki bo zaključila današnjo sejo. Thank you for your comments and interest and remarks. I'm not going... Hvala lepa za izražen interes in pripombe. Ne bom komentirala vaših komentarjev, bi pa zastavila vprašanje. In sicer, zdi se, da ste zainteresirani za predlog Kostreda Wagnera glede mehanizma za hitro kulturno posredovanje, kako koli bi temu zdaj že rekli. Moje vprašanje bi bilo, kaj pa bi bil naslednji korak pri takšnem predlogu. Vsi smo zelo zainteresirani za prihodnje zelo konkretne ukrepe, veliko stvari se dogaja, evropske kulturne institucije uh, ukrepajo, tudi Evropski parlament. Mislim pa, da je vendarle zelo pomembno, da ukrepamo kar se da konkretno, da začnemo z razvojem in da to v bližnji prihodnosti tudi vzpostavimo. Tako da bolj neko retorično vprašanje kot komentar. Hvala, gospod Wagner. Ja, tudi jaz bi se rad zahvalil za to, da ste nam prisluhnili in hvala tudi za to, da ste potrdili potrebo po omenjenem. Hvala lepa tudi za to, kar je že bilo doseženo v institucijah eh, v okviru Gendrici EAK, službe znanja delovanja Evropskem parlamentu in eh, drugot. Kitajska želi do konca tega tisočletja, eh, desetletja imeti več kot 2000 eh, eh, institutov Konfucija po svetu. Nima jih niti tisoč še, tako da mislim, da to jasno kaže, kakšen izjev je. Prav tako pa to kaže na pomen po dolgoročni strategiji in po tudi zelo močni in drzni strategiji. Zelo me veselijo tudi pozitivni odzivi na to, da potrebujemo ta nek inštrument hitrega ukrepanja, ki se ga lahko fleksibilno uh, uporablja. Pri kulturi ne gre za ogromne zneske, ne gre za ne vem kako zapletene tehnološke stvari, gre za ljudi, ki potrebujejo naš odziv. In eh, še zadnja stvar, ko govorimo danes z mladimi, dovolj star sem, da to lahko rečem, njihov interes za Evropsko unijo je zelo pogosto povezan s pozitivno ulogo Evropske unije v globalnem svetu. To je tisto, kar jih zanima in kultura je eno ključnih področji, kjer si želijo miroljubno razvoj eh, sveta in miroljubno komuniciranje drug z drugim. Hvala lepa še enkrat za to priložnost. Hvala, gospod Wagner. Zelo me veseli, da smo imeli tako navdušeno, entuzijastično razpravo. Vidim, da so tisti poslanci, ki so ostali v dvorani, zelo zainteresirani za nadaljni razvoj sodelovanja z odporom za kulturo in izobraževanje in tudi s pristojnimi službami komisije in eh, ključnimi eksperti, kajti Evropa ni le političen projekt, je tudi kulturni projekt, celo večkulturni projekt in eh, zato je kultura vsekakor eden, eno od orodij za krepitev eh, miru, za tudi reševanje kriz, s katerimi je kot Evropa danes obkrožena. Hvala torej še enkrat za vse prispevke danes in eh, zato bi prosil gospo eh, Kosta, da poda tudi sama zaključek k današnjemu zaslišanju. Hvala lepa, podpredsednik eh, Plenković. Mislim, da je to prvi pomemben korak na tej poti, ki bi jo lahko mi začrtali za nadaljevanje sodelovanja pri tem zelo pomembnem področju. Tu ne gre zgolj za srednjo in dolgoročno zadevo, ampak gre za nujno zadevo na kratki rok. In pomembno je, da se razvije strategijo, ki kulturo vidi, ko sta delala oba strokovnjaka, kot eh, jasen izraz eh, vse večje strateške pomembnosti tega vprašanja. Kot so dejali številni kolegi, če pustimo ob strani eh, verske eh, vidike, hm, se soočamo z velikimi težavami v mednarodnih eh, odnosih in zato je pomembno, da Evropska unija čim prej pripravi odziv na to. In zato se moramo spomniti, da je letošnje leto, predvsem deseta obletnica konvencije Sveta Evrope o kulturni raznolikosti in zato je eh, to tudi povem, da bomo imeli prihodni mesec hearing na temo kulturne raznolikosti in promocije medkulturnega dialoga in eh, razmišljamo tudi o zaslišanju na temo preprečevanja radikalizacije kulture. Tako da, če bomo združili sile v odboru za kulturo, v odboru AFED, da na ta način podpremo in uh, eh, ukrepimo strategijo komisije in uh, mislim, da je velika pripravljenost uh, gospe Mogherini in uh, tudi obeh svetovalcev na uh, to temo. Potem bi si dovolila, da se pogovorim s koordinatorji v mojem odboru in verjetno boste vi storili enako tu, da ocenimo, kakšna bi utegnila biti uh, ta pobuda, morda celo skupna pobuda, to bi tudi moglo biti zelo zanimivo, glede na to, da smo leta 2011 že imeli razpravo o uh, kulturni diplomaciji. Ampak vendarle mislim, da je bilo pomembno, da ukrepamo združeno in eh, vpliv bo bistveno večji. Strinjam se z nekaterimi predlogi, sodelujemo tudi s kolegom Dirkonjem glede tega pomenjega vprašanja in eh, na naslednjem zasedanju našega odbora bomo obravnavali tudi pomembno poročilo o kulturni dediščini eh, in o zunanji razsežnosti zaščite kulturne dediščine in to bo vsekakor eden od elementov, ki bo vključen v tem poročilu. Mislim pa, da moramo delati tudi na teh petih področjih, ki ste jih vi, gospod Wagner, eh, izpostavili. Gre torej o tem skladu, tu se nam zanima tukaj dala gospod Trupl in eh, to je nekaj, kar bo da bomo verjetno morali še bolj eh, obravnati kolegi iz AFET-a, kajti to vprašanje namenskega sklada v proračunu za zunanje politiko in tudi v kontekstu dvostranskih sporazumov med EU in tretjimi državami, to je nujno. Gre torej za to, da se pripravi tudi strateški načrt za eh, Balkan, pa tudi za sredozemlje. In eh, prepričana sem, kot se je to že veliko krat zgodilo, ko se ugotovi, da je pomembno sodelovati tako, kar zadeva dediščino, kar zadeva tudi ustvarjalne industrije, kinematografijo in ostalo, potem mislim, da nam bo uspelo morda drugače vzpostaviti naše razmere do Afrike sredozemlja, kaj ti, ti odnosi so se v zadnjih letih nekoliko uh, premaknili v napačno smer. Naslednje vprašanje, ki je zelo pomembno glede prioritet, je vprašanje kompetenc pri preprečevanju in obladovanju sporov oziroma oboroženih konfliktov, skratka za tako imenovane mehke veščine, soft skills in pa prav tako vzajemnost, kajti pomembno je, da zauzajemo neko vzajemno držo, ne pa neko paternalistično držo. To je tisto, kar je ključnega pomena in eh, v to je treba vključiti civilno družbo in številne mlade, ki so se lahko zelo zainteresirani za te odnose. Mi imamo izkušnje tudi z našim programom za sporejanje na Evropo kjer veliko pozornosti namenjamo mednarodnim odnosom, ne le med uh, evropskimi državami, ampak tudi soseščino in te mreže imajo izredno funkcijo zbliževanja in uh, zagotavljanja mobilnosti in priložnosti, tako da mislim, da tudi v, v okviru obzora 2020 obstajajo možnosti za še več pobud namenjenih temu, kar. Uh, lahko strelili na področju dediščine, na področju restauriranja, eh, pa tudi na področjih, ki so bolj vezane na ljudi in na mreže. Mislim, da lahko nadaljujemo s tovrstnim sodelovanjem. Vsekakor bom s koordinatorji odbora za kulturo skupaj preučila možne korake naprej eh, in eh, upam, da lahko računamo tudi na vaše aktivno sodelovanje. In če bo to naša skupna pobuda, potem mislim, da bo imela še večji pomen. Še enkrat hvala lepa za vse predloge in tudi za to jasno izraženo voljo za jasno vidno strategijo, ki je v tem trenutku še kako potrebna. Hvala lepa predsednika Kosta, hvala lepa tudi našim strokovnjakom, hvala tudi vam vsem, ki ste bili tu do 6.45, hvala tudi vsem tolmačem. S tem smo zaključili današnje besedje. Vidimo se na prvem afet prihodnji teden v ponedeljek popovdne. Hvala lepa.